kršiteljev. Nismo pa javno objavili tega seznama, ker bomo imeli še nadaljne preiskave, preden jih javno imenujemo. Celoten seznam je del našega arhiva in to bo v arhivih Visokega komisarja za človekove pravice. In to bomo hranili v skladu z eh, mednarodnimi standardi. Kar se tiče civilnih organov, pa stavne pooblastila pravzaprav ne omogočajo steznega nadzora. Prav tako ni nobenih elementov, ki bi lahko vodili do tega, da bi se to karkoli lahko spremenilo in da je to bil del drvanja vojska, vendar pa po vsem tem, kar se je dogajalo, so civilni organi prispevali tudi k izvrševanju teh zločinov. Zelo smo razočarani, da predsednica ni uporabila svoje moralne avtoritete, da bi obsodila to, kar se dogaja v državi Rakin. Se tako smo podali to poročilo. Upamo, da bo mednarodna skupnost ukrepala, da bo pomagala žrtvam, zadostila pravičnosti. Upamo tudi, da bo to odvrnilo od prihodnih grozovitosti. Še gospod Sidoti, prosim. Hvala lepa. Prihodnica je končala s tem, ko je govorila o prihodnosti. Poročilo, ki smo ga izdali ta teden in potem to, kar bomo izdelali 18. septembra, se ukvarja s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Odgovornost govori o preteklosti, govori o tem, da moramo nosišča spraviti tiste, ki so odgovorni za nekatera najhujša dejanja zločine po mednarodnem pravu. Zločine, ki smo jih videli, so najbolj resni zločini proti človečnosti, kar se tiče države Rakin in drugih, pa tudi genocid v državi Rakin. To so najbolj resni zločini po mednarodnem pravu. Ni možno odgovornosti iskati znotraj Mjanmara. Mjanmar nima neodvisnega sodnega sistema že 50 let. Mjanmar je zelo kar nekaj internih preiskav brez učinka v zadnjih osmih letih. Edina možnost za učinkovito odgovornost je prek mednarodnega sistema. Zato priporočamo mednarodni pravosodni mehanizem, ki bi sodil osumljencem teh najhujših zločinov in odločal o njihovi krivdi ali nedožnosti. Nekatere imena smo javno navedli, druga večino zasebno, oseb, ki bi jih morali še nadalje preiskovati. Ampak seveda sodišče mora odločati o krivdi oziroma ustrezno oblikovan organ. Priporočamo pripravljene ukrepe, tako da se bodo lahko preiskave izvajale. Prav tako pa priporočamo še naprej spremljanje in poročanje o dogodkih. To sporočanje in nadzor govori o sedanjosti. Zločini, ki smo jim bili priča, so gotovo zgodovinski, ampak tudi trajni. Ne gledamo samo nazaj retrospektivno, nekaj, kar se je že končalo in spremenilo. To je nekaj, kar se še vedno nadaljuje in ne kaže, da se bo končalo. Celo letos v državi Rakin, po trenutni stopi odhoda v Bangladeš, bomo imeli dodatnih 20 tisoč rohingicev, ki bodo iskali zatočišče v Bangladešu. To se še ni ustavilo, represija tudi ne. In vojna se ni ustavila v drugih državah. V zadnjih šestih mesecih medtem ko je mednarodna skupnost osredotočala na državo Rakin, vojna v Kačinu in državi Čen se je še ukrepila. Tako da potrebujemo več nadzora, sporočanja, da bomo vedeli, kaj se dogaja in da bo svet vedel, kaj se dogaja. Da bo možno izvajati več pritiska na oblasti Mjanmara, da naj s tem prenehajo. Govorimo pa tudi o prihodnosti. Konstanta v Mjanmaru ki je povezana z vojaško dominacijo že 50 let, je popolno nekaznovanje. Zelo majhno število vojakov je bilo pred lokalnimi sodišči, ko so jih mediji prepoznali, širša mednarodna javnost, vendar pa poveljniki, generali so uživali popolni nekaznovanosti že 50 let dokler se to ne bo spremenilo, ne bo več odgovornosti, bo Mjanmar ponavljal svoje cikle nasilja in hudih kršitev človekovih pravic in najhujših zločinov po mednarodnem pravu. Tako da, torej govorimo tudi o prihodnosti. EU mora pri tem odigrati pomembno vlogo. Dostop tistih, ki so bili razseljeni znotraj Mjanmara, je ključnega pomena. Humanitarna katastrofa se za njih nadaljuje dostop v tem primeru je opisan kot omejen, ampak resnica je, da je praksi ponoma neobstoječ. Tisti, ki so bili imenovani, ki bi jih, ki bi jih morali soditi, morajo biti tudi predmet mednarodnih, mednarodne identifikacije in sankcij. Sedaj EU se je hitro odvala, vendar pa še nekaj imen bi lahko dodali. Potrebno je prenehati stiki z mjanmarsko vojsko, kaj ti pokazalo se je, da je nemogoče od njih zahtevati, da bi postali spremljivi. Prihodnost nas kliče k ukrepom. Tukaj ne gre samo za to, da popravimo preteklost, ampak tudi za to, da se to ne ponovi več. Evropska unija sama, države članice in mednarodne institucije morajo pri tem reagirati pomembno vlogo. Hvala lepa. Thank you to... Hvala lepa. Hvala lepa vsem trem. Hvala lepa za vaša kratka poročila, kar se tiče misije ugotavljanja dejstev v Mjanmaru. 12. točka je torej izmenjava mnen s člani, tako da sedaj je čas, da poslanci dobijo besedo. Kolegice in kolegi, na seznamu imam Langna, Pancerja, Gomeš, Gil, Kana, Ica, Bašira, Vanodna, Narta in Lohpiler. Sem koga izpustil? Jeffrisa sem vas omenil. Prav. To je to. Imamo še približno 25 minut, tako da morda vsak minuto dve, potem pa boste imeli čas, da odgovorite. Najprej predsednik pododbora, panceri dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil tej misiji za upravljeno delo. Tudi delegacija Evropskega parlamenta je pred nekaj meseci odpotovala v Mjanmar. Namreč zanimalo nas je, kaj se dogaja na terenu samem. Mislim, da je država v ključni fazi tega demokratičnega tranzicijskega procesa. Prihaja do kršenja človekovih pravic v tej državi. Ravnanje Aung San Suu Kyi je prineslo veliko razočaranja. Država doživlja zelo hudo krizo in rohinge zaradi tega še toliko bolj trpijo. Mi smo se srečali s posamezniki, govorili smo o tem vprašanju, javno smo zastavili predvsem štiri vprašanja, ki jih bom tu ponovil. Namreč Kofi Anan je zahteval, da se zagotovi učinkovito spremljanje tega, kaj se dogaja s človekovimi pravicami v tej državi, da je treba zagotoviti dostop humanitarnim organizacijam do te države. Novembra je bil podpisan sporazum z eh, Bangladešom, zdaj je treba to začeti izvajati v praksi. Tu je UNHCR sodeluje. Spremeniti je treba tudi zakonodajo iz leta 82, ki se nanaša na državljanstvo, tako da, treb, da bodo lahko tudi tisti, ki so trenutno brez državljanstva, uspeli državljanstvo pridobiti. Razrešiti pa je treba tudi številne zločine, ki so se zgodili. Mislim, da bo delo, ki ste ga vi opravili, tudi nam v veliko pomoč za to, da dosežemo te štiri cilje, ki sem jih preomenil. Hvala. Grazie, Mr. Panzeri. Hvala lepa, gospod Panzeri. Sedaj pa predsednik delegacije ASEAN, Werner Langen. Vielen Dank. Ich möchte in meiner Mutter. Hvala lepa. Tudi sam bom govoril v maternem jeziku. Rad bi se zahvalil za poročila. Vemo, da je položaj v Mjanmaru, kar se tiče rohingicev, zelo dramatičen. Kljub vsem prizadevanjem je moč vojske velika, ni nam je uspelo zmanjšati. Do 2012 smo imeli velike sankcije proti politični in vojaški eliti. Države 2011 potem prvi pogovori, sprememba ustave ki 25 odstotkov sežejo še vedno avtomatično namenja vojski. Proračunska problematika, ki je naredila Mjanmar za eno najrenejših držav na svetu, kajti vojska pridobi veliko sredstev, surovin in preračunava potem po dolarju, kot je bil na ravni 76. leta. In potem samo odstotek pristane po državnem proračunu, 19 odstotkov pa pri vojski. In tukaj vojska ne želi biti bolj pregledna, niti kar se tiče Samsung Chi. In zadnji pogovor z njo, večkrat smo se sestali z njo, spomnim se tega, da je, da lahko množice spravim na ulice in mobilitirano proti vojske, ampak to bo potem se končalo z državljansko vojno. Mislim, da moramo biti rigorozni. in ne smemo govoriti samo o teh množicah na ulici, ampak morda zdaj se tudi celovit bojkot sankcije proti vojski. Imeli bomo kmalo aj pa konferenco, vloga Rohingico pred enim letom je bila v spredju, sedaj pa tudi, kajti še prav posebno parlamentarci iz Indonezije, Filipino, Malezije in vzhodnega Timorja, kričajo k temu, da bi morda obsodili, izključili Mjanmar in prosim, da bi odbor podprl ukrepe, ki so predlagani. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, dragi Werner Langen. Sedaj pa IKR. E Jeffrey Van Orden. Uh, thank you very much, uh, chairman. Hvala lepa, predsednik. Čestitam za to predostano poročilo glede zelo tragičnih razmer med rohingici. Veliko je bilo zahtev po demokratičnih spremembah v Mjanmaru, pa ni uspelo. To je torej še en tragičen razvoj dogodkov. Dvoje me prav posebno skrbi. Prvo vprašanje. Slišali smo za poročila o kršitev človekovih pravic in posilstvih, v taboriščih strani Rohingicev, znotraj taborišč. Zanima me, ali imate dokaze za to, ali se to res dogaja, je to resna težava. Še prav posebno povem pomislek, pa se nanaša na obsodbo Aung San Suu Kyi, glede na dvo umno funkcijo, ki jo ima. Sprašujem se o njeni zmožnosti, da pravzaprav nadzoruje vojsko v Mjanmaru. Govorili ste o prihodnosti. Predlagam, da bi področje zaupanja v Mjanmaru bilo prek Aung San Suu Kyi. Drugega nimamo. Zato predlagam, da namesto, da bi jo spodkopavali, bi jo morali podpreti in spodbuditi najboljše instinkte v njej. Podpreti njeno vlogo, kaj ti, sicer ne vem, kdo nam bo pomagal, koga lahko pozovemo, da nam pomaga v tej državi. Hvala. Thank you, Jeffrey. Hvala lepa, Jeffrey. Sedaj pa Alde, Javier Nart. Usteste el respeto a Jeff. Trenutno vlada v tej državi precejšnje protislovje. Namreč Aoksan Suči je bila deležna velike podpore mednarodne skupnosti, ko je bila sama žrtev, zdaj pa sama v okviru svojega režima izvaja še stokrat hujše nasilje nad manjšino. Na vrhovnem sodišču oziroma na mednarodnem kazenskem sodišču se ukvarjajo s tem vprašanjem. Posamezniki so bežali iz Mjanmara tudi v Bangladeš, predvsem tisti, ki so storili zločine in mednarodno kazensko sodišče jih zdaj skuša preganjati. In kaj je rekel ta konkreten posameznik in ministerska predsednica? Gospa Sansučin rekla sta, da mednarodno kazansko sodišče nima nobenih pristojnosti in to počnejo običajno diktatorji, ki zagrešijo huda kazniva dejanja. Vojska je tista, ki ima v Mjanmaru resnično moč in oblast. Mislim pa, da bi morala ministerska predsednica izpolniti tudi svojo moralno dolžnost. Njej smo podelili nagrado Saharova, zato je res nedopustno, nesprejemljivo, da Evropski parlament molči v teh okoliščinah in da še naprej dopušča, da gospa Aung San Suu Kyi še vedno ohranja svojo nagrado Saharova, čeprav deluje izjemno sporno in nedopustno. Mislim, da bi morali kot parlament ravnati bolj dostojno in od predsednika Evropskega parlamenta zahtevati, da razmislimo o tem, kako gospe Aksan Suči oduzeti nagrado Saharova. Kajti, če tega ne bomo storili, je edino, kar nam še ostane, čisto hinavstvo. Hvala, bila, Gospa Lovbiler, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za poročilo. Priporočate ali da mednarodno sodišče poskrbi za najviše poveljnike ali pa da imamo vzpostavljen nek mednarodni mehanizem za to. V naši resoluciji menimo, da so to dobra priporočila. Kateri pa so naslednji koraki za to, da prijemo do tega? dejali ste, gospod Siloti, da priporočate mednarodni, mednarodno sodno inštanco. Kakšna je razlika, morda je to to, kar omenjate že v poročilu o človekovih pravicah. In potem, kaj se tiče odgovornosti civilnih oblasti. Omenjate kar nekaj, ki niso preprečili grozovitosti, da še, navedno, še vedno širijo dezinformacije in da so tudi nadzirali uničevanje dokazov, dokazi, ki jih še imamo. Ali ste prepričani, da je to dokazno gradivo tako močno, da bo vzdržalo tudi na sodišču? In morda, sicer nisem mogla celoti povedati poročila, ste govorili tudi o vlogi nekaterih radikalnih, vplivnih, budističnih menihov in o njihovi odgovornosti za te grozovitosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa SND gospod Kan. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa za to zelo pomembno poročilo. Kar se tiče ugotavljanja dejstva, to je kritičen korak, da dosežemo to. Sedaj pa se moramo premakniti k preiskavi, zato da bi zagotovili resnično odgovornost le teh če se navežemo to, kar smo že slišali, EU mora biti vodilen, mora pozvati k odločni resoluciji, da bo varnost sosed ZN uporabil mednarodne sodne instance za svojene zločince v Mjanmaru. Tri konkretne vprašanja. Ali mislite, da so države članice strinjene s tem, da bi imeli torej tak eh, neodvisen mednarodni mehanizem? Drugič, ZN kot celota se niso ustrezno lotili kršitev človekovih pravic In zato moramo imeti preiskavo tudi odrežbe za N v Mjanmaru od 2011, kaj bi morali storiti drugače. In potem tretja točka. Zelo veliko je premalo financiranja, to je breme za Bangladeš, za Rohingice, pa tudi za celotno skupnost. Kako lahko pomagamo Rohingicem in celotni skupnosti? Hvala lepa. Thank you, Mr. Bashir. Gospod Bashir. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za odlično predstavitev. Augusta, septembra lani sem bil tam, ko je, sem bil priča množičnemu eksodusu. Bil sem priča požigu vasi. Sedaj vaše poročilo se upravičeno osredotoča na pomembne stvari. Kam gremo od sedaj? To se je zastavilo vprašanje, ali bomo imeli torej mednarodno sodišče verjetno kitajsk, se Kitajska s tem ne bo strinjala, bo dala veto in če bo prišlo do veta ali bo potem to uveljavljeno prek generalne skupščine, če se bo zgodilo to, potem bomo potrebovali tudi sodelovanje Mjanmara, kar pa je zelo malo verjetno. Lani smo pozvali v EU k temu, da bi pripravili mednarodni vrh skupaj z N, zato da bi lahko našli način za to, da bi se rohingici vrnili in, in bi jim povrnili pravice in državljanstvo. In da bi zagotovili tudi neodvisno preiskavo proti zločinom, proti človečnosti. Kakšna so vaše mnenja glede tega mednarodnega vrha? ki bi ga organizirali skupaj z ANA za ta vprašanja. Bil sem kar nekaj, kar tu v Bangladešu. To je velikansko breme za revno državo, kot je Bangladeš. Bi jim lahko pomagali pri spostavitvi posebnih ekonomskih območij za te ljudi, da bi lahko tam delali in da bi lahko investirali tudi v infrastrukturo tako v Mjanmaru kot v Bangladešu, kako bi se potem ti ljudje tja vrnili. Hvala. Hvala lepa. In še trije. Najprej gospa Gomaš. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za poročilo. Resnično pomembno poročilo. Zelo vesela sem, da vas vidim vse tukaj. Še prav posebno poznam enega med vas. Veselime, da ste tukaj kontekst je resnično zelo resen za regijo in za svet. Vaše poročilo je izjemnega pomena. Sama sem vodila misijo Evropskega parlamenta za volitve v Mjanmaru novembra 2015. Ponosna sem, da lahko rečem, da je Evropski parlament v svoji izjavi opozoril glede razmer rohingicev. Zelo jasno. Veliko poskusov je bilo, da bi nas utišali, pa nas niso. Upozarjali smo. In seveda, ker smo lahko videli, ne samo odgovornosti budističnih menihov pri širjenju najhujših nacionalizmov in ksenofobnih čustev, ampak tudi odgovornost politikov, kot tudi Sang Song Chi, žal mi je, da moram to reči, in to smo potem omenjali v vseh naših pogovorih kajti sestajali smo se s predstavniki Rohingicov, ki so že takrat, novembra 2015, govorili o tem, kaj bi se lahko zgodilo, pa se potem dejansko je. Vprašanje, kaj storiti? Varnostni svet za nas se zdi blokiran, seveda Kitajska to blokira, pa morda tudi Rusija. Menite, da bi bilo možno pripraviti, kakšen načrt 130 azijskih parlamentarcev je podprlo vaše poročilo danes in zahteva tudi odgovornost pred mednarodnim sodiščem, kaj lahko storimo praktično. To, kar je, da gospod Cvetoti, je zelo pomembno. EU se ne sme zadržati zaradi geostrateških vprašanj, da pač bomo spregledali človekove pravice. Ta skušnjava bo obstajala. Kaj pa lahko praktično storimo, kaj lahko storimo, da bi pomagali. Bo učinkovito, če ne bodo mogli potovati, če jim prepovemo potovanja tistim odgovornim, če jim zamrznemo premoženje. Pričana sem, da bi potem našli premoženje krivcev ne samo vojske, tudi izven Mjanmara in Kitajske. Lic. Um, thank you very much for your very important work bom skušal biti malo krajši. Hvala lepa za vaše poročilo, smo z vami. Naj pa izpostavim vprašanje, kaj pričakujete od Evropskega parlamenta? Kaj bi lahko storili, kako bi vas lahko podprli? In omenili ste tudi to, da je Evropska unija pomemben akter. Prosim, povejte, kaj pričakujete, kaj bi EU lahko storila. Hvala. Hvala lepa, odlično. Sedaj pa še Gil. Hvala lepa. Naj se navežem na to, kar so ostali že dejali. Evropa. To je zelo obsežno poročilo, ki nas zelo znemirja. Naj pa se navežem na vlogo, ki omenite, je odigrala mednarodna skupnost in ZN. ZN in mednarodna skupnost moramo se dajati v spredje kar se tiče iskanja odgovornosti. Kaj želim izpostaviti? Če, si, če vidimo mednarodno kazensko sodišče kot eno od možnih poti naprej, nekateri to predlagajo, da bi te generale morali spraviti pred sodišče, Mjanmar ni pogodbenica tega mednarodnega sodišča. Kako lahko to storimo? Lahko to storimo prek Bangladeša, ki pa je pogodbenica. Mislim, da je pomembno, da imamo nekakšen načrt, kako nadaljevati. Priznamo genocid, gre za to, to je jasno. Potem kako naprej, da bi dosegli trajen mir, spravo, pa dali tudi upanje tistim, ki so zbežali, kateri so tisti ključni mehanizmi, ki želite, da bi jih Evropski parlament vključil v prihodna poročila, ko bi potem rekli, to je pot naprej za EU države članice. Hvala lepa. Hvala lepa, Nina Gel. Drugih ne vidim. Tako. Morda bi poskušali vsi trije odgovoriti na koliko se da vprašanj pri pomp, približno 4-5 minutah vsak. Kako bomo začeli? Najprej ženske, Avstralija prva, bomo dali ženskam prednost. Prosim. Hvala lepa za vaše vprašanje. Vsa so zelo pomembna za nas. Da bo tudi mednarodna skupnost našla pravo pot v naslednjih mesecih in letih. Prvo vprašanje. Govorili ste o tem, da smo na delikatni točki, kar se tiče demokratičnih sil v Memaru. Mislim, da ni točka tako delikatna. 2011, takrat se je vse odprlo, zdaj pa se spet zapira. In rohingici so bili prva žrtev. In kar se tiče novinarjev, drugih zadev, tudi tukaj se zmeri slabšajo. Za nas torej je boj proti temu zelo pomemben. Potrebno je pomagati civilistom. Mjanmarom. Potrebno je ponuditi resnico. Upamo, da bomo dolgoročno gledano jim to lahko zagotovili. Naj se gre za socialne medije ali karkoli drugega, da bodo vedeli. Načem temeljito poročilo in da bodo izvedeli za resnico. Drugo vprašanje, taborišča in spolno nasilje v taboriščih. Da, to obstaja to spolno nasilje in domače nasilje. Nekatere nevladne organizacije, tudi zdravniki brez meja, se skušajo tega vprašanja lotiti. Veliko jih je tudi posvojilo, družine iz taborišč. To je vprašanje, ki obstaja, ampak se ga do določene mere lotevamo. Potem Aung San Suu Kyi, v našem poročilu smo zelo jasno zapisali, da svet razume, kdo nosi največjo odgovornost in kdo je pravzaprav nadzoroval vse, ko se je to dogajalo. In tukaj ni dvoma, to je bil Tatmadal. Ona in civilni organi pa niso imeli dostopa po ustavi do sprejemanja odločitev, načrtovanja ali priprav in verjetno tudi niso vedeli v začetnih fazah, kaj se dogaja. Potem pa smo dejali, dobro, morda tako je, ampak vse skupaj se je začelo z blokado preiskav, z nizom drugih ukrepov in morda so potem tudi sami prispevali k temu. Tako da seveda moramo vedeti, kdo so prave pošasti kar se tiče dejstev in dokazov, ki smo jih dobili. Mislim, da svoje moralne avtoritete ni uporabila, veliko stvari ni naredila, lahko smo kritični, vendar pa to ni ista raven zločinskega naklepa, kot ga vidimo pri drugih. Ko se to mora potem preiskati, tudi kar se tiče, tiče povesta Tatmadorja. gledali smo si mada to, ki je sedaj ni več. To je sama prihajam iz države, kjer imamo radikalne budistične menihe. Vprašanje pri tem, ali so ekstremistične skupine v določeni državi povzročile to. Ne samo zato, ne gre samo zato, da so ekstremistične, da je treba posredovati proti njim. Gre za to, kako se država ukvarja z njimi. V Mjanmaru jim je država dovolila, da lahko počnejo karkoli želijo. In jih sploh ne kaznujejo za sovražni govor, za manjše izgrede in tako dalje. Ni bilo ukrepanja. Sedaj so nekaj storili, ambato so prepovedali, malo so jih omejili, vendar pa to ni dovolj. In zdi se, da malo igrajo tudi na ideologijo, da bi podprli svojo popularnost pri vojski. Hvala, se prevečujem, da smo že pozni. Želite še kaj dodati? Ne, ne, to je vse, hvala. Prav, hvala. Do naslednji. Gospod Sidoti, prosim. Kar se tiče odgovornosti, pravosodne odgovornosti, na to sem osredotočal. Se Uporabili smo frazo mednarodni mehanizem za klicanje na odgovornost, kajti najpomembnejše za nas je, da imamo to mednarodno odgovornost, inštanco in vprašanje, kaj pomeni, kaj je eh, drugotnega pomena. Mednarodno kajansko sodišče je bilo vzpostavljeno v ta namen, zato ga imamo in to je logični organ. Mjanmar, kot je dejala gospa Gil, pa ni pogodbenica. ali bi potem še tudi mnenje, ali bi Bangladeš to lahko nadomestil. Vse skupaj je omejeno samo na deportacijo v tem primeru. Lahko imamo potem tudi varnostni svet, ki bi se vključil, ampak veste, kakšne so frustracije. Umenili ste jih. Ampak logika obstaja. Posebni organ je možen. Varnostni svet je to strezo Jugoslavijo za Ruando. Lahko bi se ogledali to. Rusija in Kitajska nista edina težava v varnostnem svetu. Morda bi se sodišče rotiralo tudi nekaterih drugih vprašanj. Morda bi imeli možnost, da bi imeli posebno sodišče, ki bi ga vzpostavila pogodba. Veliko držav, nekaj držav torej lahko vzpostavi tak organ, mednarodni organ. Mednarodno kazensko sodišče je vzpostavljeno s pogodbo in zajema niz točino. Lahko bi imeli še en tip sodišča, ko bi potem nova koalicija voljnih držav lahko vzpostavili tak organ za klicanje na odgovornost. In potem bi imeli tudi univerzalno pravosodje nacionalnih sodišč. Namen imenovanja ljudi je, da se bodo zločinci zavedali, da obstaja možnost, da jih bodo postavili pred sodišče, če bomo imeli to univerzalno pravosodno instanco, če bodo kamorkoli bodo prišli, katero koli državo, jih bodo lahko aretirali. To je torej pomembno vprašanje, če bomo imeli ta organ, ampak kako in kaj to je drugotnega pomena. Potem pa še zelo na kratko vprašanje o demokratičnem prehodu. Čisto na kratko. Demokratična tranzicija se dogaja v Mjanmaru, vendar pa mislim, da smo pretiravali, kako daleč je to šlo, to se je šele začelo. To se je komaj začelo in to smo lahko videli. Stotstotno se strinjam, da je to najboljša možnost za Mjanmar, vendar pa mislim tudi, da Mjanmaru ali Rohingicem, Kačincem ali drugim, tudi novinarjem, ki so v ječi, ne bomo naredili nobene usluge, da bomo naredili nobene usluge, če se bomo pretvarjali, da je to, kar se dogaja, kaj drugega, ni to, kar je. Potrebno je torej povedati, kaj se dogaja. Slabo je, če se prikriva resnica in če ste del zarote prikrivanja. Podpora pomeni, da ste iskreni, odprti in da ste zahtevni. Hvala lepa in še zadnji, prosim. Uh, Hvala lepa čisto na kratko. Gospa Gomes je bila tudi v Džakarti in odnose med obema državama so se eh, od takrat zelo razvili, to moram reči. Gospod predsednik, opravičeno ste skrajšali govornike in tudi sam bom poskušal biti kratek, zaključiti Zakaj smo prišli v Bruselj na ta dvodnevni obisk? Predvsem zato, da ozaveščamo glede tega, kar sta omenila kolega, da ozaveščamo glede tega vprašanja obsega narave tega, kar se dogaja zločinov in to, kar se dogaja še v tem trenutku. Gre za procese, ki potekajo še sedaj. Drugi razlog je seveda ta, da smo menili, da je najbolje pospešiti nekoliko postopek sprejemanja odločitev. Sestali smo se z veliko agencij, organi, institucij. kasneje zvečer, bomo še na Institutu za azijske študije in skušali, bomo se lotiti nekaterih pojemniških vprašanj akademskih. Ampak eh, na kratko, vse striljem, da skušamo najti pot naprej, kar bi potem lahko pomenilo, da imamo tri možnosti. Prvič, pot človekovih pravic, druga je humanitarna pot in tretja je pot razvojne pomoči. Predstavili smo zelo temno podobo Mjanmara. Ampak, ko to pravim, imamo upanje, da bomo to lahko razrešili vprašanja, ki so bila zastavljena, kaj lahko EU stori, kaj lahko stori Evropski parlament, to, da še naprej izvaja pritisk, pravosodni pritisk na te tri možnosti, ko se pomikamo naprej. To je pomembno. Potrebno je pokazati, da je mednarodna skupnost navzoča tudi znotraj Mjanmara. prepoznali, identificirali smo tiste, ki so najbolj odgovorni za ta grozovita dejanja. In to zato, da ne bi govorili o kolektivni odgovornosti, ampak da bomo govorili o individualni krivdi. Delo, ki smo ga upravili na misiji za ugotavljanje dejstev, je delo, ki smo ga upravili za to, da iščemo rešitve, kaznujemo posameznike, ne pa da kaznujemo celoten narod. Ali ZN in mednarodni skupnosti ni uspelo, ali nam je spodletelo, da, to je trenutek, da premislimo o tem. Če ne bomo spostavili mehanizmov za preprečevanje genocidov v prihodnosti, se bodo dogajali. Zato so izzivi pred nami, da storimo točno to, da se temu izognemo. Kar se tiče vprašanj, ki se jih je takoj potrebno lotiti, potrebno se je osredotočiti tudi na humanitarno plat. Težave rohingicov v Bangladešu kličajo k množični mednarodni mobilizaciji sredstev. V tem trenutku, če želimo ohraniti stabilen proces postopne tega vključevanja mjanmarske vlade, bomo na točki, ko mislim, da bomo imeli interakcijo med vlado in mednarodno skupnostjo, da se to razreši. To je naš načrt za rešitev. Pozivamo pa vas, da podprete resolucijo 2.0.0 septembra, 18. septembra v Združenih narodih, ko bomo predstavili naše poročilo. Hvala lepa, da smo lahko prišli sem vas neposredno pozvali k temu. Hvala lepa še enkrat za to priložnost. Hvala. On behalf of all our colleagues from the Foreign Affairs Committee, thank you for presenting the results of your fact-finding mission